Thank you. Colleagues, please stay. Kolegi, prosim, posedite se. Imamo dolgo glasovanje. Četrtek je, vsi se želite vrniti domov, zato prosim, da imate toliko razprav in eh, pripomb in vprašanj, kot je to mogoče.